predstavljate kot zgled, ko gre za urjanje policijskih sil v Nigru. Ampak pogledajte si, kaj se dogaja. Policijske sile v Nigru zaustavljajo imigrante in to je vse. Kaj se dogaja ženskami, ki imajo otroke? Te se podajo na nevarno pot v Evropi, tam jih ugrabijo, jih posiljujo in tako naprej, padejo v roke mafijskih združb. Zdi se, da so prav mafijske združbe tiste, ki opredeljujejo te migracijske poti. Kaj se dogaja z vsemi osebami, ki bežijo pred vojno v Sudanu? Te osebe imajo pravico, da zaprosijo za azil v Evropi, ampak te posameznike vrnemo v Libijo, kjer jih potem mučijo in izkoriščajo. Hvala lepa za minuto, gospod Lebreton. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tako kot se je zgodilo pri dogovoru iz Marakeša, tudi tokrat eh, Bruselska komisija meni, da bi morali skoristiti trenutno priložnost za to, da sprejmemo tri nedopustne ukrepe na področju migracij. Reforma dublinske uredbe bo zgolj usilila državam, da spoštujejo kvote. Pravite, da potrebujemo zakonite poti priseljevanja. Tretje, pravite, da morali opustiti nadzor na mejah, čeprav več držav v Evropski uniji ponovno izvaja nadzor na notranjih mejah, ker šengenski sporazum ne deluje. Ampak ti trije ukrepi ne bodo delovali. Neuspešni bodo, tako kot Junkerjev načrt iz leta 2015, v okviru katerega naj bi preselili 170 tisoč migrantov. Številne države so se upravičeno zoprstavile temu predlogu, zato ker so želeli ohraniti svojo identiteto. Evropski narodi ne želijo umreti. Tudi Evropska komisija je kot vsi običajni smrtniki in lahko umre, ampak tega se očitno ne zaveda, kot kaže pa bo storila vse za to, da sebe ohrani in državljane uniči. Hvala lepa, gospod Kveljo. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, komisar Avramopoulos, gospa državna sekretarka. V prvih štirinajstih dneh letošnjega leta je ena oseba na dan umrla, medtem ko je skušala priti v Evropsko unijo. Leto dva tisoč osemnajst je bilo verjetno najbolj smrtonosno leto v zgodovini. Več kot ena oseba vsak dan je umrla. Samo pet držav trenutno sprejema skoraj da 75 odstotkov migrantov. Glede na zadnji populistični diskurs bi dobili vtis, da bodo vsi ti migranti ostali tu zavedno, ampak to ne drži. Vlade so povsem nemočne. Učinkovitost vračanja je bila 37 odstotna v lanskem letu, kar je manj kot v predhodnih letih. Res je, da smo okrepili Frontex, res je tudi, da bomo Frontex okrepili še enkrat, ampak ali resnično menimo, da bomo uspeli vzpostaviti Evropsko azilno agencijo. To je eden od ukrepov, ki ste jih predlagali. Poglejte si, kaj počnejo evropske vlade. Kaj boste storili v teh štirih mesecih svojega predsedovanja? Ali bo svet končno prisluhnil parlamentu ali ne? Nikar se ne slepite, gospa državna sekretarka. Mi bomo morali storiti nekaj v odnosu do vseh teh, ki upravičeno zahtevajo azil v Evropi. Spoštovati moramo mednarodno zakonodajo, sicer nam bo upadel ugled tudi drugot po svetu in bomo zapadli populizmu. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vse to, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, videli smo, kaj se je dogajalo s plovili, z migranti v sredozemlju, jasno in natančno opisujejo trenutne razmere. En del držav članic ravna hinavsko in te države ne želijo podpisati nove dublinske uredbe. To ponovno kaže na to, da svet enostavno ni zmožen opraviti svoje naloge in funkcije. Nobene možnosti ni, da bi sprejeli novo dublinsko uredbo. Mislim, da potrebujemo nov začasni sporazum, prehodni sporazum, vsaj dokler ne bo nastopil nov mandat. Najprej se moramo dogovoriti o prerasporeditvi vseh teh migrantov, ki so že prišli k nam. Kar pa zadeva države članice, ki ne želijo pri tem sodelovati, mislim, da bi morale te države pač potem plačati določeno kazen. Gospa predsedujoča svetu, mislim, da bi morali v svetu začeti razmišljati o začasni rešitvi, sicer nam ne bo uspelo doseči koraka naprej. Hvala. Hvala lepa, želela sem slišati konec vašega prispevka, zdaj pa besedo predajam gospodu Vistisnu. Hvala lepa. Vsako leto na stotine tisoče nezakonitih migrantov prečka evropske meje. Ampak, ko poslušam današnjo razpravo, imam občutek, da ljudje podpirajo to nezakonitost. Da podpirate nezakonito delovanje trgovcev z ljudmi in nezakonite prihode migrantov, ki nimajo pravice, da k nam pridajo. Parlament pa kot kaže meni, da bi morali celotno zadevo legalizirati. To pomeni, da bi približno milijon ljudi vsako leto prišlo v Evropo. Ti ljudje se v Evropi ne morejo integrirati. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno za Dansko, da ostane ob strani in da se ne vključi v to integracijsko norost, ki se dogaja v okviru institucij. Mislim, da je svet edini od institucij, ki je v tem kontekstu obral razumno in pravo pot. Upam, da svet ne bo potrdil teh norih predlogov sveta in parlamenta, svet, eh, komisije in parlamenta, da bi morali migrante prerasporoditi. S to norostjo je treba prekiniti, preden Evropa razpade. Hvala lepa, gospod Viol Guzman. Primer. Najprej so se odločili, da bodo zaprli meje, zato da noben migrant ne bo stopil v Evropo. Potem so se odločili, da je boljša strategija ta, da pustimo, da migranti umrejo v sredozemlju. V sredozemlju ti posamezniki padejo v roke mafije, zato ker druge možnosti ni, da bi prišli v Evropsko unijo. Ne dopuščate nevladnim organizacijam, da bi reševali življenje španska vlada ne dopusti plovilu Open Arms, da bi šla na misijo iskanja in reševanja. Strategija pa naj bi zdaj bila naslednja. Ne želite, da bi imigranti sploh prišli iz Afrike. Eksternalizacija meje je pravzaprav novodobni kolonializem, ki ga izvajamo skupaj z afriškimi državami, ki jim ponujamo evropska sredstva. V teh državah v Afriki pa migrante zgolj izkoriščajo kot sužnjenih mučijo. Evropska unija sklepa dogovore z razno raznimi diktatorji tudi v Sudanu. Ekstremna desnica je v zadnjem mandatu storila veliko za to, da se, so se ta dejstva uresničila. Hvala lepa, gospod Zamit Dimeh. Signora, signora Hvala lepa, gospa predsedujoča ko govorimo o tem, kar se je zgodilo prejšnji teden, ko so ljudje tri tedne trpeli na morju, 49 migrantov, tudi tri otroci, se niso mogli skrcati, no pa smo primer končno rešili. Ampak to smo rešili tako, da so zvonili telefoni premijejev, to je bilo krizno reševanje razmer. In komisar je izrazil evropsko čustvo, ko je dejal, da tega EU ne bi smela predstavljati. Želimo si v bistvu vzpostavitev trajnostnega mehanizma, ki temelji na naših vrednotah solidarnosti. Ne pa, da to, ravnamo, da to obravnavamo na ad hoc podlagi po posameznih primerjih. Torej, to so, bili, to so bile razmere, ko so večje države zelo pritiskale na manjše. Šlo je za ustrahovanje in tega ne smemo sprejemati. Prav tako je ključnega pomena, da se vprašanja lotimo sistematično. Potrebujemo jasno politiko vračanja, ki velja za tiste, ki nimajo pravice priti v naše države. Rad bi se zahvalil komisarju Vramopolosu za pripombe v smeri Malte, dejal je, da se bo odpravil na Malto, to ne bo prvič. Veselimo se, da bo prišel in dobrodošel je. Hvala lepa, gospod Morales, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Ko se zelo hitro bližamo koncu mandata, imamo samo še tri mesece časa. In tole je nekakšen deja vu. Malta, manjša država, je bila tista država, ki je sprejela begunce, ko sem začel svoj mandat in sedaj spet komisar se odpravlja in obiskuje države članice in vedno znova se moramo vprašati, ali res ni skupne politike, ali res ne izvajamo Dublina, ali nimamo svežnja, to je vprašanje, ki si ga moramo vsi zastaviti in nam odgovoriti danes. Odgovor na to vprašanje je seveda, da potrebujemo skupen pristop. Sicer bo sramota sivoča se ponavljala, umirali bodo naslednji in to bomo potem seštevali. Imamo torej še te tri mesece, to priložnost je potrebno izkoristiti tudi sedaj pod romunskim predsedstvom. Prosim, izkoristite to priložnost. Morali bi doseči premik. Parlament je to storil veliko prečavcev. Tukaj izkoristimo to priložnost, imamo tri mesece, storimo to. Hvala lepa. Minuta, gospod Radov. Hvala lepa. Predsedujoča, gospe in gospodje, danes govorimo o krizi v sredozemlju. Vseeno pa trenutno nismo priča novi krizi. Nimamo visokih številk prihodov. Vseeno pa je, je oblokirana, kako preseliti 40 ljudi. In to potem, ko nam ni uspelo premestiti tisoče beguncev iz Italije in Grče. To potem, ko torej nismo imeli reforme azilne politike in politike priseljevanja. Gospe in gospodje, način, kako se soočiti s prihodnimi migracijskimi azilnimi krizami, je, da dokončamo reformo azilnega sistema. Tako da bo jasno, kdo je odgovoren za sprejem prosilcev za azil, kdo pregleda prošnje za azil in kako razlikujemo med ekonomskimi migranti in prosilci za azil. Pomembno je, da bo ta reforma razbremenila države, kot so Italija, Grčija, Malta, Bolgarija in bodo vse države članice prezirali svojo odgovornost, ne glede na to, kje geografsko so. Hvala lepa. Gospod Köster, minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, pred nekaj dnevi je cinična igra 49 življenj, ki so bila rešena strani nevladnih organizacij, končno končana. Begunci Sea Watch 3 in CIA so bili po 18 dneh traumatizirani in popolnoma izčrpani, izkrcani na Malto. V tem kratkem se bo to vprašanje ponovno postavilo. Po pomorskem pravu bi ladje morali imeti dostop do pristanič, bomo obranili begunce ali pa bodo države članice spet iskale ad hoc rešitve, Potrebujemo sistemsko rešitev. Moramo imeti rešitev voljnih držav, ki se bodo dogovorile o stalnem ključu te distribucije. Pa še vedno svet ne želi resno se pogajati o sklepu parlamenta o Dublin 4. Točno to bi pomenilo to solidarnostno razdelitev, o kateri vedno govorimo. Tako si predstavljam Evropo solidarnosti. Evropska unija mora končno spostaviti svoj program reševanja na morju tako da bomo končali z umiranjem na morju. Hvala. Thank you. One minute, um... Hvala lepa. Minuta, gospod Mandl. Dank, Frau... Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Skoraj da nikjer drugje po svetu se ne živi vrednot Evropske unije, tako kot ravno Evropske unije. In ravno zato smo takem blagostanju, kot smo. To, zato smo tudi tako privlačni. Zato pa moramo prevzeti tudi odgovornost. Odgovornost za odločno Evropo s temi vrednotami in tudi za tiste, ki potrebujejo pomoč. To pomeni pa tudi, da mora Evropa razviti sistem, ko bomo resnično podprli najšipkejše, ki potrebujejo pomoč, ne pa zločinske tihotapce, če ne bo več migracijske, če ni več migracijske krize, kot je rekel komisar je to tudi zato, ker smo te tihotapske poti prek Balkana in sredozemlja prekinili, da je sedaj tudi manj smrtni žrtev sredozemlja uspeh te politike. Zaščititi moramo zunanje meje in predvsem moramo sedaj poskrbeti za integracijo v Evropi, za tiste, ki lahko pridejo, ki so najšipkejši in ki jih potrebujemo za trg delovne sile v Evropi. Kenge, minute, Gospa Kenge, minuta, prosim. Grazie. Hvala lepa. Več kot eno leto je minilo, odkar smo v parlamentu razpravljali o reformi Dublinske uredbe. Šlo je za inovativno, pogumno reformo, ki je bila osredotočena na načelo solidarnosti. Brez te reforme pa se mi zdi, da je popolna iluzija misliti, da bomo lahko upravljali z migracijami. Če ne bomo natanko opredelili odgovornosti, če ne bomo zagotovili jamstva, ko gre za zaščito pravic beguncev in migrantov, potem bo postala stalna praksa to, kar se je dogajalo s Sea-Watch, z ladjo Aquarius in podobno. Mislim, da bi morali postati bolj humani tudi, ko rešujemo življenja. V prvi vrsti bi morali rešiti človeška življenja. Rešiti jih je treba, te posameznike treba potem prepeljati v prvi varni pristan. Mislim, da bi morali tudi zahtevati pravico do takošnjega izkrčcanja, zagotoviti je treba dostojanstven sprejem teh migrantov. Vlade pa prosim, da opustijo vsakršno demagoško ravnanje. Prosim, da delujete skladno z pogodbami in tudi skladno z obema globalnima dogovoroma, ki se bila nedavno sprejeta na ravni Združenih narodov. Hvala. Hvala lepa, gospa. Veliko se vas je javilo za postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujoče. Storil bom vse, kar je v moji moči. Lopes Aguilar, minuta prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svet, z veliko žalostjo spremljam to ne vem katero že razpravo o azilu in migracijah. Na milijone evropejcev se sprašuje, na kaj so mislili naši predhodniki, ki so podpisali Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba jasno navaja, da je treba sprožiti postopke v primeru kršitve. Jasno je to zapisano. Potem solidarnost, ko gre za upravljanje zonanjih meja. Potem je tu skupna odgovornost, ko gre za sprejem prosilcev za azil. V odgovornosti sveta je, da nekaj stori na teh področjih. Potrebujemo humanitarno, evropsko, učinkovito, evropsko migracijsko in azilno politiko. Svet jo mora sprejeti, ne moremo reševati teh vprašanj s kratkimi telefonskimi pogovori in z začasnimi rešitvami, kajti v tem primeru migranti umirajo v sredozemlju, kriminalne združbe pa še naprej delujejo. Hvala. Čič, gospa Tomašič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Posamezne države članice so z veseljem sodelovali pri izkoriščanju afriških držav. V afriških državah so tudi posredovali, zato ker so trdile, da bodo v teh državah vzpostavili demokracijo in vladavino prava. Kaj pa se dogaja v teh afriških državah? Vlada razpad sistema in s temi državami ni mogoče sodelovati pri tem, da zaustavimo migracijske tokove. Evropska unija mora vložiti dvojni napor za to, da zaščiti zunanje meje, da razbije delovanje kriminalnih združb in da uvede ponovno red na tem področju. Na no, nasprotnem primeru se bodo zgolj krepile nelegalne migracije in delovanje kriminalnih združb. Če želimo, da bi nova azilna in migracijska politika bila prilagojena današnjim razmeram, bi morali imigrante jasno deliti na prosilce za azil, na politične imigrante in na ekonomske imigrante. Ne moramo vseh treh skupin enak ob obravnavati na enak način, ker gre za različne kategorije ljudi. Mislim, da je to velik problem, ki se ga moramo nemudoma rešiti. Hvala. Thank you. Madam... Hvala lepa. Gospa Votmans. Mevrouw de voorzitter. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, leto 2019 je, bo izjemno pomembno leto namreč evropskim državljanom. Moramo pokazati, da znamo rešiti težave. Prav zato vas v Evropskem parlamentu prosimo, da pripravimo dober izvedljiv, um, dobro in izvedljivo migracijsko politiko. Gospa Stevens, mi se strinjamo z tem, kar je povedal gospod. Um, Verhofstadt, namreč želimo si več solidarnosti in odgovornosti med državami članicami. Potrebujemo enotno prošnjo za azil, zaščititi je potrebno otroke v azilnem sistemu, preprečiti delovanje tihotapcev in reformirati Dublin. Ena država članica tega ne more storiti sama. Samo Evropska unija v celoti lahko pripravi rešitev za dober azilni sistem. In uh, Zaščititi moramo ljudi, ki so se znašli v tej krizni situaciji. Evropski svet prosim, da postanejo bolj dejavni, sedaj moramo namreč ukrepati. Sole. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ekstremna desnica, ki je proti Evropi, pridobiva na svoji veljavi v Evropski uniji, zato ker spodbuja to, kar spodbuja. V Andaluziji je naprimer en član ekstremne desnice, ki še posebej podpihuje tako sovraštvo. Na ekstremni levici pa pravijo, da bi se morali držati populističnih rešitev in enostavnih rešitev, ki jih ponuja tudi ekstremna desnica, ampak takšne hitre, enostavne rešitve na področju migracij in azil ne delujejo. Dejstvo je, da že več let govorimo o reformi Dublinske uredbe. Več let se že pogovarjamo o tem, da je treba reformirati evropski azilni in migracijski sistem. Države članice pa se enostavno ne uspejo dogovoriti. Jasno so pokazale, da niso pripravljene delovati solidarno, niso pripravljene prevzeti odgovornosti. Zato vas v svetu prosim, da opustite populizem, egoizem in da se lotite reforme. Gospa Kuneva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Štiri leta potem, ko je izbruhnila migracijska kriza, je tako, da še vedno razmišljamo o tem, koliko beguncev in migrantov bi vsaka od držav članic lahko sprejela. Ne zato, da bi jim dali državljanstvo, ampak zato, da dajo prošnje za zil. To je sramota, kaj ti. Predsedstvo in svet nam pravita, da so težavna sekundarna gibanja da moramo nehati deliti ljudi. Ampak kaj pa je ta solidarnost, da se dajo sredstva in da gradimo središča za sprejem? Ta sekundarna gibanja obstajajo, če ostajajo vrata zaprta. In resnično je zelo neprijetno slišati o nezakonitih priseljencih, beguncih, ti ne smejo biti nezakoniti. Nezakonita je vojna, nezakonita je trgovina z orožjem. Nikoli pa ne govorimo o teh temah, koliko otrek, otrok mo, bo še moralo umreti za to, da bomo končno omiri vojne. Um, Hvala lepa. Pet vas je bilo postopku KSDA in se opričujem vsem, ki ste želeli prispevati, ampak ni več časa. Tako, sedaj pa dobi besedo komisar Avram Mopolus, da se odzove na našo razpravo. Prosim, komisar. Preden spregovorite, da bili ste ena izmed prvih, se upravičujem zelo natančno navodila, manj če bi bila to moja odločitev, bi dala več časa temu. Ampak sem pod pritiskom, glede tega, kar smo se dogovorili, kar je, da je sprejela moja hierarhija. Gospod komisar, prosim. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, Hvala lepa, gospod predsedoča, kolegice in kolegi. Hvala lepa za to zelo aktualno razpravo. Želim si, da tega ne bi potrebovali, ampak žal jo potrebujemo. Kot sem že dejal in kot je veliko izmed vas izpostavilo v tej razpravi, je to zadnja priložnost Evrope. Vse bomo storili, kar je v naši moči. Komisija in tudi sam osebno ostajam polno zavezan sodelovanju z vami in svetom, da bi dosegli ta zelo pomemben cilj. Reformo Evropskega azilnega sistema. Naj se vam zahvalim za to jasno in glasno podporo. Nadarovali bomo sodelovanje intenzivnim delom, da bi dokončali naše obsežno delo. Za odgovor, gospe Infeld, Sofi, vsi naši predlogi so neizogiben del celovite politike. Sprejemam vaše pripombe in vem, kako občutljivi ste na to temo in to spoštujemo. Ampak kar se nas tiče, je pač tako celoten svežen spremljamo in politiko, ki jo moramo sprejeti. Ne smemo pa pozabiti, da na področju migracij vsi naši ukrepi so povezani in da morajo vsi delčki biti del celote. Za zaključek azilne reforme je nujno potrebno omejiti nezakonito priseljevanje preprečiti sekundarne tokove in zmanjšati zlorabe. Zagotiti moramo, da se prošnje za azil procesirajo hitro in pošteno po vsej Evropi. Vsi se strinjamo, da je sodelovanje s tretjimi državami ključnega pomena. Ne samo zato, da preprečimo nezakonite prihode v Evropo, ampak tudi zato, da enkrat za vselej ustavimo tihotapce in njihove krute prakse partnerstvo in okrepljeno sodelovanje z afriškimi državami je ključno za naše delo. Nujni skrbniški sklad za Afriko EU je prispeval konkretnim rezultatom. Prav tako je ključnega pomena, da zagotovimo, da bodo vse obalne države v sredozemlju pripravljene sprejemati svoje obveze po mednarodnem pravu, kar se tiče reševanja in iskanja na morju. Ključni element je tudi naša politika vračanja, tako v sodelovanju z državami izvora, pa tudi znotraj EU. In konec koncev moramo nadaljevati z našimi ukrepi, zato da bi okrepili in bolje upravljali z našimi zunanjimi mejami. Наш nice predlog 10 tisoč mejnih policistov je pred vami. To so zahtevale države članice in to smo tudi sedaj pripravili. Zato moramo doseči napredek pri teh predlogih, kjer smo pripravljeni ali skoraj pripravljeni. Spoštovane kolegice in kolegi, pripravljeni moramo biti na prihodnost. Nepredvidljivo prihodnost. To je v interesu nas vseh. Enostavno si ne moremo več privoščiti teh improviziranih ad hoc rešitev. Zdaj je čas, da resnično ukrepamo. Naj spostavim sporočilo, da bomo Evropo sodili po tem, kar EU prinaša našim državam, kot je dejala tudi Cecilija naši državljani pričakujejo veliko od nas, računajo na nas. Upam, da bomo kmalo imeli drugačno razpravo, kar se tiče ključnih zakonodajnih dosejev. Tako da torej napredujmo in pustimo dobro dediščino za prihodnost Evrope. To mora biti naš cilj. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa državna sekretarka, gospa Čot, v imenu sveta. Prosim. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Razmere, o katerih govorimo, so resnično slabe. Komisija in svet, pa tudi parlament, sodelujejo, da bi zagotovili predvidljivost v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, kar se tiče izkrcanja in kar se tiče učinkovitih azilnih eh, postopkov in postopkov vračanja decembra 2018 je svet pozval, da naj bi počeli to, kar smo dejali že v prejšnjih sklepih, da iščemo dogovor glede tablinske uredbe, da bi to reformirali glede na ravnovese med solidarnostjo in odgovornostjo. Upoštevati moramo tudi osebe, ki smo jih izkrcali po postopkih iskanja in reševanja na morju. Tako da bomo v romunskem, med romunskim predsedovanjem nadaljevali z našim delom. Med kar nekaj predsedovanji smo imeli intenzivna prizadevanja za to, da bi našli spremljivo rešitev za vse. Različni koncepti so bili preskušeni, vendar pa žal ni bilo možno doseči dogovora glede kompromisa. Kot sem že razložila, je bilo jasno, da moramo dogovor spostaviti glede različnih vidikov celovitega pristopa. In to je tista pot, ki jo bo ubralo romunsko predsedstvo. Kot sem že dejala, skušamo najti dogovor, ki bo prinesel predvidljivost v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, kar se tiče izkrcanja in kar se tiče učinkovitih azilnih postopkov in postopkov vračanja. Pozdravljam rešitev, ki smo jo našli prejšnji teden glede dveh radi nevladnih organizacij s podporo komisije v povezavi z državami članicami. Ključnega pomena je, da nam hitro uspe, čeprav imamo samo začasne rešitve. Evropska unija kot celota, pa ne omenjam migrantov, si ne zaslužijo tega, da bi teh težav ne razrešili. Istočasno bomo nadaljevali z delom glede reforme skupnega azilnega sistema. To bo potem ponudilo trajno rešitev, ko se ukvarjamo s temi razmerami v prihodnosti. Mislim, da bomo zahvaljujoč vsem našim prizadevanjem lahko dosegli pomemben korak v tej smeri. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa, hvala lepa kolegice in kolegi za sodelovanje v tej pomembni razpravi. Razprava je končana.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 Nas čakata zdaj izjavi sveta in komisije v zvezi s pregledom avstrijskega predsedovanja svetu. Vse poslanke in poslance tudi obveščam, da tu ni predviden postopek pritegnite pozornost predsedujočega, niti ni predviden postopek v okviru modrega kartona. Preden pa besedo predam kanclerju Sebastianu Kurcu, bi se rad zahvalil avstrijskemu predsedstvu. Hvala lepa za aktivno in učinkovito sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa tudi avstrijskemu predsedstvu za vabilo parlamentu, da sodeluje na vrhu EU-Afrika. Tudi predsednik Juncker in predsednik Evropskega sveta Tusk sta sodelovala na tem vrhu. Zdi se mi, da se je vaše predsedovanje s tem dogodkom tudi zelo pozitivno zaključilo. Hvala lepa tudi vsem predstavnikom avstrijske vlade, ki so sodelovali na zasedanjih Evropskega parlamenta. Hvala lepa pa seveda tudi bruselskemu predstavništvu na Dunaju. Zdaj pa besedo predajam gospodu Korcu. organizacija GATH. Spoštovani predsednik parlamenta, spoštovani predsednik komisije, spoštovani predsedniki in predsednice poslanskih političnih skupin in spoštovani poslanki, poslanci ter poslanke. Veseli me, da sem lahko eh, spet eh, gost Evropskega parlamenta, da lahko predstavim pregled avstrijskega predsedovanja svetu. Za nami je zelo intenzivnih šest mesecev. Imeli smo natrpan delovni program in zelo dobro smo sodelovali z Evropskim parlamentom. Prav zato bi se vam rad najlepše zahvalil že kar na začetku za to odlično sodelovanje med svetom, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom v zadnjih šestih mesecih. Torej najlepša hvala, da ste nas v času predsedovanja tako dobro podprli. V času našega predsedovanja smo vedno ustrajali, da je potrebno tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Prav zato bi se zahvalil Juli Anne Bogner Strauss in Karolin Edstadler. V času plenarnega zasedanja sta nas namreč oni dve ponavadi predstavljali tukaj v Štrasburu. Zahvaljujem pa se vam tudi za 163 pogajanj v trialogu, ki so potekala v času našega predsedovanja. V tem času smo se dogovorili glede 53 zadev. Veliko truda je bilo vloženega v to tako v predsedstvo, kot tudi v Eh, komisiji in parlamentu, zato ker smo bili vsi pripravljeni sklepati kompromise. Zahvaljujem se ekipi našega predsedovanja Anfaran in tudi Miki Mašek in Aleksandr Šalenberg ter uh, obe ekipi predsedstva v Bruslju in v Dunaju ste res odlično delali. Vsi smo le tako močni kot najšipkejši člen in zato se zahvaljujem odličnim partnerjem uh, ki so predsedovali pred nami in za nami. Poleg tega se eh, pa želim tudi romunskemu predsedstvu veliko uspeha v času njihovega predsedovanja. Julija sem bil na plenarnem zasedanju in takrat sem dejal, da ne smemo razumeti Evropske unije kot nekaj samoumevnega. Vsak dan moramo biti aktivni pri tem, da izboljšamo našo unijo. Seveda se moramo lotevati težkih in napornih razprav, ampak že takrat sem povedal, da sem prepričan, da nas bo tudi v prihodnosti več stvari družilo kot ločevalo. In enako bi želel povedati tudi danes. Kot Evropska unija se vedno znova soočamo s tem izzivom, da je naša struktura izjemno kompleksna. Sprejemanje odločitev včasih traja dolgo in se zdi celo skoraj nemogoče ampak veliko elementov je, ki nas združujejo. Skupaj se moramo lotevati izzivov, ki so pred nami, in prav zato mislim, da ni nobene alternative našemu sodelovanju in nobene alternative temu, da moramo biti pripravljeni na določene kompromise. V zadnjih šestih mesecih smo dosegli nekaj dobrih kompromisov in zato sem zelo hvaležen. Prepričan sem, da smo Evropsko unijo v pomembnih vprašanjih usmerili v pravo smer. V okviru današnje razprave bi rad morda začel kar z brexitom in izzivi, ki so povezani s to temo. Ko smo julija prevzeli predsedovanje svetu, smo si zadali cilj, da bi storili vse za to, da zagotovimo enotnost 27 držav Evropske unije. Danes bi se rad zahvalil predsedniku komisije, pa tudi Mišelu Barnjeju, za zelo dobro vodenje pogajanj. Namreč uspelo nam je. Ves čas smo podpirali to, da ohranimo enotnost 21, 27 eh, držav članic. Evropska unija je bila v pogajanjih z Združenim kraljestvom zelo uspešna. Bili smo eh, enotni v pogajanjih, dosegli smo dober rezultat in pripravili politično izjavo glede prihodnih odnosov z Združenim kraljestvom. Tudi če bo glasovanje danes popovdne v parlamentu Združenega kraljestva negativno, tudi če bodo naslednji tedni in meseci težki, upam, da bomo vseeno ohranili to združenost in enotnost 27 držav Evropske unije. Upam, da bomo še naprej enotno nastopali v okviru sveta, komisije in parlamenta. Avstrija bo tudi po koncu našega predsedovanja podpirala to skupno stališče. Kar se tiče Brexita, smo se mi organizirali pod našim motom Evropa, ki ščiti. In tukaj smo se osredotočili na tri teme: boj proti nezakonitemu priseljevanju, dobrobit in konkurenčnost in tretjič naša soseska. Namreč, če želimo zagotoviti varno Evropo, mora biti naša soseska stabilna. Kar se tiče prvega področja varnosti in migracijske politike, naj povem naslednje. Kljub blokade glede porazdelitve smo dosegli napredek pri sodelovanju s tretjimi državami. Še posebej smo dosegli napredek z Egiptom, pa tudi z drugimi državami smo izboljšali naše sodelovanje. Reševanje v sredozemlju sedaj ne poteka samo iz evropskih držav, namreč v tem primeru eh, dobijo ljudje nekako vstop v Evropo. Sedaj pa smo omogočili tudi to, naprimer, da Egipt pošilja ladje v sredozemlje in rešuje begunce ter jih vrne v Severno Afriko. Kaj to pomeni? Kar 95 manj ljudi sedaj prispe v Evropo v primerjavi z letom 2015. Ni pa se zmanjšalo samo število prišlekov v Evropo, zmanjšalo se je tudi število smrtnih žrtev v sredozemlju. Osrednja sredozemska pot preko Italije je danes v bistvu de facto zaprta. V zadnjih tednih tako rekoč ni bilo nobenih prišlekov, ki bi prišli v Evropo preko te poti. Ministri za notranje zadeve so se dogovorili glede krepitve mandata Frontexa. Frontex bo lahko bolje sodeloval z tretjimi državami v prihodnosti, poleg tega pa bo imel pomembno vlogo tudi pri vračanju. Kar se tiče krepitve osebja, tukaj eh, smo še vedno odprti glede različnih eh, predlogov, se pa zauzemamo in podpiramo predlog komisije. Vabim vas, da se pogovorite z vašimi vladami namreč nekatere vlade je še potrebno prepričati, da je ta predlog dober. Kar se tiče spora glede porazdelitev, tukaj smo se mi odločili, da tega spora ne bomo podpihovali, ampak bomo pripravili novi predlog. Predlog o zavezujoči solidarnosti. In tudi tukaj bi se rad zahvalil komisiji, ki je pozitivno podprla naš predlog. Potem pa kar se tiče konkurenčnosti in dobrobiti v Evropi. Tukaj eh, želimo trajnostno zaščititi našo dobrobit. Osredotočili smo se predvsem na trajnostno krepitev notranjega trga. Veliko število predlogov smo dobili pri predlogu eh, enotnega digitalnega trga in ti predlogi so bili tudi potrjeni, naprimer področje kibernetske varnosti in eh, uredba o radiodifuziji. Govorili smo tudi o pravilnem pravilni obdavčitvi spletnih podjetij, sploh velikih eh, podjetij na tem področju. Pripravili smo predlog, ki eh, je dober, ampak še ni potrjen. Tudi tukaj vas vabim, da nam pomagate prepričati tiste države članice, ki so še skeptične do tega predloga. Trajnostni razvoj je za Avstrijo izjemno pomemben. Prav zato me res veseli, da smo skupaj uspeli doseči prepoved določenih eh, plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in znižanje dovoljenih izpustov za težka tovorna vozila. Svet in parlament sta tukaj zelo dobro sodelovala, zaključili smo nekaj uspešnih pogajanj v trialogih. Varstvo na delovnem mestu pred določenimi kancerogenimi snovmi in ustanovitev agencije za eh, Zaščito na delovnem mestu, to sta tudi dosjeja, pri katerim smo dosegli napredek. Močna Evropa, konkurenčna Evropska unija pa potrebuje tudi sodoben proračun. Pogajanja glede večletnega finančnega okvirja so potekala v času našega predsedovanja. Na začetku sem bil precej skeptičen, nisem bil prepričan, ali bomo lahko dosegli napredek na tem področju. Na prošnjo predsednika komisije pa sem potem vseeno popustil in smo resnično uložili veliko truda v to vprašanje. In predsednik komisije je imel prav, namreč dosegli smo veliko več napredka, kot sem pričakoval. Ob koncu našega predsedovanja, decembra, smo tako lahko predali eh, zaključen dosje pogajanj in sedaj upam, da se bo eh, ta pogajalska. Eh, strategija nadaljevala. Kar se tiče sosedske politike, tukaj pa sem jaz kot Avstrijec zelo zadovoljen s tem, da smo se bolj osredotočili na Zahodni Balkan. Odlično je, da smo sedaj priča pozitivnemu napredku v določenih državah Zahodnega Balkana. Rešen je bil spor glede imena v, eh, glede Makedonije in zaključili smo nekaj odprtih poglavij pri pogajanjih glede eh, za Srbijo. To je res odličen napredek. Upam, da bo Romunija in tudi naslednja predsedstva sveta, da bodo ohranili to osredotočenost na Zahodni Balkan. Rad bi se zahvalil predsedniku Tajaniju za dobro sodelovanje glede afriškega foruma. Na Dunaju smo organizirali skupni skupni vrh z Afriško unijo in želeli smo se pogovoriti o tem, kako lahko izboljšamo pogoje za življenje v Afriki. Ne želimo prepuščati te celine Kitajcem, ki veliko vlagajo v njo. Afriške vlade, ki so se udeležile tega vrha, so, nam, eh, so bile zelo zadovoljne in so nam dale dobre povratne informacije, in zato se zahvaljujem vsem, ki so bili udeleženi pri organizaciji tega vrha. Pa še ena tema je za Avstrijo izjemno pomembna, še posebej glede na našo zgodovino. Gre za boj zoper antisemitizem in antizionizem. Oktober smo imeli prvo evropsko konferenco na to temo, v kateri so sodelovali judovske skupnosti po celi Evropi. Decembra smo pripravili tudi eh, svete, sklepe sveta na to temo, ki so bili potrjeni. Zahvaljujem se vsem predsednikom držav in vlad v svetu za njihovo podporo. Izjemno pomembno je, da to storimo, namreč eh, judinje in judi v nekaterih državah članicah se ne počutijo več varne in ni dovolj, da to samo sprejmemo, odločno moramo eh, sprejeti tudi ukrepe zopr takšne dejavnosti. Zahvalil bi se tudi komisiji, predsedniku Junkerju, potem bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, predsedniku Tajaniju in tudi drugim predsednikom držav eh, in vlad ter nasplošno državam članicam za zelo konstruktivno sodelovanje v času našega predsedovanja. Vedno smo se trudili, da bi dali naš prispevek k krepitvi Evropske unije, iskali smo kompromise in želeli doseči konkretne rezultate. Zelo vesel sem, da nam je to uspelo doseči na mnogih področjih. Mi kot eh, Republika Avstrija se bomo še naprej zauzemali za krepitev Evropske unije. Vem, da se je v Evropskem parlamentu že malce začela volilna kampanja, in zato vsem, ki bodo ponovno kandidirali v naslednji sklic parlamenta, želim veliko uspeha na volitvah. Upam, da bo v okviru volilne kampanje potekala tudi dobra in vsebinska razprava o prihodnosti Evropske unije. To namreč potrebujemo. Upam pa tudi, da bo ta razprava spoštljiva, namreč to je v smislu enotne, močne Evrope in to je tudi spoštljivo do naših državljanov. Torej, še enkrat hvala lepa za dobro sodelovanje v zadnjih šestih mesecih in vse dobro Evropski uniji. You, Najlepša hvala, gospod kancler, hvala za vaš govor in hvala tudi za to, da se zauzemate za boj proti antisemitizmu. To je izjemno pomembno za naš parlament, ki vzpodbuja dialog med različnimi religijami. Hvala za vaše delo na tem področju, ki ga vsekakor vzpodbujamo. Sedaj pa dobi besedo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, izvolite. Euh, Gospod predsednik, dober dan, pozdravljeni, gospe in gospodje poslanke in poslanci, spoštovani zvezdni kancler, gospa ministrica in ostali člani avstrijske vlade, veleposlanik, ki je zelo odgovoren za vsebinski uspeh avstrijskega predsedstva. Gospe in gospodje, ni ravno smiselno, da sedaj ponavljam to, kar je zvezdni kancler že povedal. Rezultati avstrijskega predsedovanja so resnično eh, zavidljivi. Število dogovorov, ki ste jih sprejeli eh, v trialogih med svetom, komisijo in eh, parlamentom, so odlični. 134 dosjejev je bilo uspešno uh, zaključenih na pogajanjih, 73 uh, dogovorov je bilo sklenjenih s parlamentom. Sam imam kar nekaj izkušenj pri takšnih eh, pregledih eh, rezultatov in ta, te rezultate avstrijskega predsedovanja lahko primerjam z drugimi predsedstvi, ki so začeli z višjimi ambicijami. In rezultat avstrijskega predsedovanja je vsekakor eh, zavidanja ureden. Za eno izjemo, ki pa je vseeno zelo pomembna. Želel sem si, da bi avstrijska vlada ta zgodovinski trenutek izkoristila tudi za to, da bi potrdili in sprejeli migracijski pakt Združenih narodov. Gospod kancler, Sebastian ve, da sem se jaz zauzemal za to, da bi predsedstvo sveta bolj pozitivno pogajalo ta migracijski pakt, namesto da je pošiljalo negativne signale tukaj. Res pa je tudi, da Avstrija ni edina država, ki je zavrnila migracijski pakt. Tega sicer ne razumem, še do danes ne razumem, zakaj se je to zgodilo, zakaj je do tega prišlo, ampak torej, razen tega momenta šibkosti v času avstrijskega predsedovanja, drugih. Eh, problemov z avstrijskim predsedovanjem nisem imel in jim tudi nimam kaj drugega očitati. Po mojem mnenju je bilo to predsedovanje pozitivno za Evropsko unijo. Torej, iz eh, vidika Evropske komisije mislim, da bi bilo dobro, če imeli še več takšnih predsedovanj, ki bi bile konsistentne in eh, ki bi tudi tako stabilno vodila Evropsko unijo kot avstrijsko predsedstvo. Užival sem v tem eh, duhu sodelovanja, namreč eh, mi kot Evropska komisija smo se vedno lahko zanesli na to, da bo evropsko predsedovanje v času avstrijskega predsedovanja zagotovilo enotnost sedemindvajsetih držav članic, predvsem kar se tiče Brexita. To ni tako preprosto, kot se sliši, in to je bilo konsistentno ne samo na svetu, ampak tudi v delovnih skupinah. Avstrijsko predsedstvo je jasno povedalo njihovo stališče, ki mu je tudi sledilo. In to je vsekakor nekaj, kar je potrebno pohvaliti. Sebastian je pravkar omenil, In tudi jaz sem zelo zadovoljen, da je, Evropsko, da je avstrijsko predsedstvo potrdilo pomembne dosjeje na področju varovanja zunanih mej. Evropska komisija je predložila svoj predlog glede varovanja zunanih mej in um, mi smo naš predlog malce spremenili na podlagi predlogov avstrijskega kanclerja. deset tisoč mejnih uradnikov, ki bi jih naj imeli v rezervah do nekega leta, je bilo po mnenju avstrijskega kanclerja preveč. In smiselno je, da se je avstrijsko predsedstvo zavzelo za to, kar so vse države želele. Avstrijsko predsedstvo je namreč poskušalo ohraniti njihovo zamisel v različnih svetih in v različnih gremijih. Žal sem, eh, žal me zapušča glas, kar je dobra novica za vse, namreč v tem primeru ne bom govoril predolgo. Ampak eh, rad bi se odzval na to dvoličnost sveta. Vsi od nas zahtevajo to, da bi storili več na področju zaščite zunanih meja. Potem pa mi pripravimo predlog glede tega in eh, v svetu prihaja do mnen, ki, so, ki nasprotujejo našemu predlogu. Torej, ali zahtevajte to, kar res želite, ali pa bodite raje tiho. Takšno je moje mnenje. Se pa zahvaljujem avstrijskemu kanclerju za to, da je kar se da podprl predloge komisije. Hvaležen sem tudi za to, ker je kljub začetnim pomislekom um, prišlo do napredka na področju eh, Evropske inšpekcije za delo. Res sem prosil kanclerja, da bi nadaljeval eh, pogajanje na tem področju. Avstrijsko predsedstvo je imelo tukaj kar nekaj pomislekov, ampak je vseeno nadaljevalo z pogajanji. In zato sem res hvaležen. Mislim, da bo eh, ta dosje res napredoval. Kdorkoli misli, da Evropa ne podpira delavcev, se moti. Namreč tudi delavci imajo pravice in Evropa jih mora zaščititi. Avrisko, avstrijsko predsedstvo je tukaj res storilo pomemben korak v smeri zaščite. Kar se tiče večletnega finančnega okvirja in finančne perspektive, tukaj bi res rad eh, izrazil zahvalo in pohvalo avstrijskemu predsedstvu. Kljub začetnim težavam je avstrijskemu predsedstvu uspelo zelo hitro zaključiti pogajalsko, eh, ta pogajalski svežen, pogajalski paket. In to hitreje, kot je to uspelo v prejšnjih letih. Parlament je potem dobil eh, to pogajalsko podlago in ta bo deloval hitreje kot pa svet. Zato bomo lahko dosegli rezultate, ki jih potrebujemo, da bi lahko napredovali. Torej, tukaj eh, res lahko izrazim samo hvalo avstrijskemu predsedstvu. Vemo, kako zahtevno je pripraviti eh, takšno pogajalsko škatlo. Avstrijsko predsedstvo je za veliko potrpljenja in skrbi združilo različne elemente, ki so potrebni za to, da lahko dosežemo napredek na področju finančne perspektive. Hvala tudi predsedstvu za to, da so bili tako jasni, kar se tiče vprašanja antisemitizma. Nikoli si nisem mislil, da bo v mojem življenjsku obdobju se še zgodilo to, da bodo naši judovski sodržavljani prestrašeni, da jih bo strah eh, izražati svojo vero. Kar se tiče boja proti antisemitizmu, je avstrijsko predsedstvo jasno povedalo, kakšno je njihovo stališče. Na Dunaju je pred nekaj meseci eh, potekala konferenca, jaz sem se udeležil, obiskal sem judovsko skupnost na Dunaju in jasno sem povedal, da v Evropi ni prostora, za antisemitizem, rasizem in sovraštvo do tujcev. Avstrijsko predsedstvo je to zelo dobro ubesedilo, pa tudi z dejanji je pokazalo, kako pomembno je, da se bojujemo zop